komentarje, če ne, potem je zapisnik sprejet. Prva točka dnev, na našem dnevnem redu sedaj je poročilo gospe Ajala Sender. Če z mene zmenjava informacije o prometnih prekrških povezanih z varnostjo v cestnem prometu. Štiri minute bom dala uh, poročevalki gospe Ajala Sender. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. naj povem, da sem eh, res zadovoljna, da bomo danes zaključili razpravo o tem zelo pomembnem dosjeju. In ta zgodba se je začela že leta 2008, takrat je bilo francosko predsedovanje in takrat smo vzpostavili uh, začetek tega. Takrat smo imeli prvi predlog. Takrat smo želeli prekiniti z. Uh, nekaznovanostjo voznikov, uh, ko so v čezmeni situaciji. Gre za torej evropski čezmeni dosje in cilj tega dosja je povečati cestno varnost. Res pa je tudi, da leta 2008 smo začeli res drzan postopek, ki je temeljil na informacijah, ki smo uh, jih imeli na voljo. Pri tem so nas podpirala društva eh, družinskih članov žrtov eh, in tudi drugi akteri civilne družbe. In takrat smo lahko zaključili ta postopek, s katerim smo želeli doseči to, da so vozniki lahko bili obveščeni in kaznovani zaradi svojih prekrškov na tujem vendar pa je svet takrat naš predlog blokiral in šele leta 2011 je belgijskemu predsedstvu uspelo da smo sprejeli ta, ta predlog, sicer na drugi pravni podlagi, kot je bilo vodoma mišljeno, vendar smo s tem vendarle uspeli prepečiti nekaznovanost voznikov na tujem. Belgijsko predsedovanje je skupaj z mačarskim predsedovanjem omogočilo to, da smo lahko sprejeli uh, ta predlog. Združeno kraljestvo Danska in Irska niso sodelovali v tem predlogu zaradi pravne podlage, saj je bila pravna podlaga policijsko sodelovanje. No, novembra 2013 naj bi ta zakonodajni akt prenesle že vse države članice. No, nekoliko kasneje, maja 2014, pa je sodišče opozorilo na nekaj, kar smo že slutili in sicer, da pravna podlaga, ki smo jo v sodišču želeli doseči strani parlamenta in komisije, je bila prava. Torej, da gre za uh, varnost v prometu. No, države članice pa so že izvajale to direktivo glede izmenjave informacij, vendar pa je bilo treba tudi upoštevati sodišče Evropske unije in sodišče Evropske unije nam je dalo več mesecev za to, da pripravimo novo besedilo in komisija je pripravila novo besedilo in hvala komisiji za to. In uh, to bi res rada povedala, torej, da je parlament ni bil naklonjen temu, da bi se začeli pogovarjati o vsem, kar je v direktivi, ki nam morda ni sto odstotno všeč, vendar uh, bi prosila gospod komisarko, da čim prej pripravite poročilo o ceni in prosim, bodite pogumni, predstavite nove predloge za to, da bomo dopolnili sam postopek. Mislim, da smo to dolžni družinam žrtev eh, prometnih nesreč. To smo dolžni evropskim državljanom, ki bodo s pomočjo takšnih instrumentov lahko verjeli v to, da jih Evropska unija ščiti. Zlasti, ko je za tako pomembno vprašanje, kot je izguba življenja v cestnem prometu. Hvala lepa, gospa pročevalka. Sedaj bom dala besedo komisarki Bulčevi. Izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanke in poslanci, v imenu komisije bi se rada zahvalila poslankam in poslancem in zlasti uh, poročevalki gospe Ajala Sender za hitro proučitev tega predloga in pripravo poročila eh, v roku, ki ga je določilo sodišče. To je eh, odličen zgled tega, kako lahko imamo dobro sodelovanje med institucijami. To lahko da zelo hitro opremljive rezultate. Komisija je zelo hvaležna, da smo lahko odpravili eh, to vprašanje, glede katerega je sodišče razsodilo lani. S tem pa smo, smo tudi ohranili duh stare direktive. Nova direktiva pa se bo sedaj izvajala na podlagi, eh, na podlagi pravne podlage, ki zadeva varnost v prometu in se bo izvajala za vse in se bo uporabljala vse države članice, ne pa kot je bilo prej, ko so nekatere države bile izključene iz. Uh, tega, iz te direktive, to je Združeno kraljestvo Irska in Danska. Še vedno je preveč žrtov uh, eh, prometnih nesreč. Vozniki ne upoštevajo, um, ne upoštevajo prometnih uh, pravil, vendar pa bo nova direktiva omogočila to, da bomo hitro identificirali uh, Eh, voznike, ki prihajajo iz drugih držav članic. In evropski državljani bodo sedaj vedno, se bodo sedaj še bolj zavedali, da se cestna varnost ne konča na mejah nacionalne države, temveč gre za evropsko vprašanje. Ko bo kdo zagrešil uh, prometni prekršek naveden v direktivi, bo lahko policist uh, Eh, ga legitimiral in ga kaznoval. S tem bomo preprečili anonimnost tujih voznikov v državah članicah. Veselim se plodne razprave danes popovdne. Hvala. Thank you, Madam Commissioner. Hvala. Sedaj bomo začeli z razpravo. Najprej bodo spregovili govorci v imenu političnih skupin. Najprej gospod Bah, izvolite. Hvala. Lepo, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Ob tej priložnosti bi rad pohvalil odlično sodelovanje med komisijo in svetom. Varnost v prometu je prednostna naloga za evropske institucije. Le s pomočjo čezmenjega sodelovanja in čezmenjih naporov bomo lahko zmanjšali število žrtov v cestnem prometu do leta 2020 in zato potrebujemo boljše infrastrukture, boljše izobraževanje in boljši sistem varnosti. Tako v vozilih kot zunaj vozil. Vse to bo povečalo cestno varnost in pomembno je, da se ta direktiva bo izvajala v vseh 28 držav članicah, torej tudi v Združenem kraljestvu, na Jerskem in na Danskem. Doslej je 20 držav članic preneslo obstoječo direktivo uh, v svojo zakonodajo in pripričan sem, da bodo tudi preostale prenesle direktivo v svojo zakonodajo. Kaj je zelo pomembno? Pomembno je, da so vsi vozniki obravnavani enako, ne glede na to, odkot prihaja, iz katere države članice. Vsi se morajo držati obstoječe zakonodaje. To, da nekdo prekorači hitrost, da vo, vozi pod vplivom alkohola, je nekaj eh, slabega povsod. Torej, ne glede na to, kje se nahajamo. Varnost v cestnem prometu je nekaj, kar nas vse zadeva in zato se moramo temu res posvetiti. Kaj ti v odločeni državi članicah smo celo priča porastu eh, števila eh, nesreč komisija bo morala do novembra 2016 pripraviti uh, poročilo o izvajanju direktive. Uh, le tako bomo lahko videli, če zakonodaja uh, počne to, kar mora. Hvala, gospod Ertok. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, uh, gospa pročevalka. Menim, da je to korak v pravo smer. Saj odgovorili smo na vprašanje, ali tisti, ki prekršijo cestno medna pravila v tujini, ali so o tem obveščeni in ali so kaznovani. Doslej to ni bilo tako enostavno doseči v vseh državah članicah, vendar moramo se še naprej prizadevati po tej poti. Če se ogledamo strategijo uh, ničelne strategije oziroma ničelne vizije, potem vidimo, da so številke se počasi začele zniževati, vendar to je le delček v mozaiku. Recimo, ko zrešite prekršek v neki državi, eh, ste o tem obveščeni. In kaj se zgodi potem? To zanima naše državljane. Trenutno je tako, da ti ljudje še ne nujno plačajo kazen za to. Kaj se zgodi, če nekdo ne želi plačati kazni? Vem, da bomo leta 2016 imeli pregled direktive, vendar vseeno bi rad videl, da bi tudi ta vidik obravnavali. In mislim, da bi ta nov zakonodajni predlog komisije moral tudi to vključiti. Kajti To je tisto, kar je ključnega pomena. Moramo zagotoviti, da ljudje, ki zagrešijo prekršek, morajo plačati kazen na koncu in da to vedo. Sem pa zelo zadovoljen z delom pročevalke in se veselim prihodnjih zakonodajnih aktov, ki bodo odpravili obstoječe uh, eh, pomankljivosti. Uh, eh, van Dalen, dve minuti izvolite. Gospa predsedujoča, vsako leto 25 tisoč uh, ljudi. Uh, je odloženih v prometni nesreči. In če potem k temu prištejemo še tiste, ki niso umrli v prometnih nesrečah, da so trajno invalidni zaradi prometnih nesreč, potem dobite številke, ki so e-, enake številu prebivalstva velikih evropskih mest kako bomo znižali te številke z boljšimi avtomobili, z boljšo infrastrukturo, z boljšimi informacijami in z boljšo pomočjo. Moramo obravnavati tudi čezmejne prekrške. Komisija je tožile svet za to, da bi zagotovila svoj interes. Ne vem, če je to pravi način za reševanje nujnih vprašanj, vendar upam, da bomo s prejetjem predloga lahko nekam prišli in spodbujali cestno varnost v Evropi. Danes je lažje preganjati eh, čezmene prometne prekrške, zlasti tiste, ki so najbolj škodljivi, recimo, eh, ko gre za prekročitev omitve hitrosti, ko gre za eh, vožnjo v alkoholiziranem stanju in tako naprej. Upam, da ta zakonodajni akt ne bo zgolj mrtva črka na papirju upam, da se bo ta akt tudi dobro izvrševal. Je pa tudi nujno poskrbeti za dobro informiranost, tako da bodo vsi vedeli, da morajo voziti uh, odgovor. Brandika, gospa Bilbao Brandika, dve minuti, izvolite. Hvala, dober dan. Eh, gospa komisarka, svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da so uh, prometne sreče Eh, sedmi razlog za smrtnost na svetu in do leta 2020 bodo celo na petem mestu, če ne bomo nič uh, naredili za to, da bi zmanjšali uh, eh, objestno vedenje za volano. Moramo torej povečati upoštevanje prometnih predpisov, moramo povečati uh, recimo rabo varnostnega pasu in tako naprej. In izmenjava informacij med državami članicami bo to izboljšala cestno varnost v Evropi. Poleg tega imamo sedaj drugo pravno podlago, kar pomeni, da bodo tudi Irska, Združeno kraljestvo in Danska morale izvajati to zakonodajo. In Dobro je, da bomo lahko identificirali vse kršitelje, ne glede na to, odkod, odkod prihajajo in kje je prišlo do prekrška. Zlasti, ko gre za prekrške, ki, so, ki imajo veliko pliv na prometno varnost. Direktiva mora zmanjšati število prometnih sreč. V Evropi imamo najmanjše število mrtvih zaradi prometnih nesreč na svetu, vendar imamo zelo velika razhajanja med državami članicami. In nadzor nad najhujšimi prekrški mora biti uh, eh, posod v Evropski uniji. In države, kjer je največ uh, nesreč, morajo sprejeti dodatne uh, ukrepe za to, da zmanjšamo število mrtvih v prometnih nesrečah. Tudi zato si želimo oceno te direktive, poleg tega pa si tudi želimo uh, novega zakonodajnega akta, ki ga je predstavila komisija in s katerim bomo še izboljšali prometno nesrečo. Pa kiljonen minuto in pol. Dragi kolegi. Uh, če želimo imeti enotno, enotna pravila v EU, potem potrebujemo ravno nekaj takega kot to, kar nam nudi ta direktiva. Skupna pravila, to nam bo jamčilo, da se bodo pravila uporabljala za vse in da bodo imela odvračilen učinek. Torej, da se kršitelji zavedajo, da ni pomembno, ali vozijo doma ali na tuje. Tu gre torej za enakopravno obravnavo vseh državljanov Evropske unije. Hvala komisiji in svetu za hitro obravnavo te teme. In želim si, da bi tudi parlament hitro sprejel ta predlog, tako bomo lahko zagotovili pravno jasnost. In lahko bomo tudi. Mm naredili korak naprej k spodbujanju vozniške kulture. Direktiva obravnava tiste prekrške, ki povzročajo največ prometnih nesreč v Evropi. In komisija je ocenila, da če bomo izvajali to direktivo učinkovito, potem bomo lahko se izognili od 350 do 400 uh, žrtev v cestnem prometu na leto. In mislim je tudi, da se obravnava uporaba mobitela med vožnjo. Gre za skupno nalogo za vse nas. Gospod Eichhout, ena minuta, izvolite. Eh, hvala lepa. Najprej hvala pročevalki za njo delo. Naj vam zagotovim, da da bomo s tem glasovanjem zaključili pomembno poglavje. Nekateri pravijo, da gre tu za pravi model sodelovanja. Ne vem, če je to res, kajti res smo veliko časa porabili za to, veliko smo se pogovarjali o pravni podlagi in mislim, da je sramota, da se je svet tako dolgo prepiral o pravni podlagi, vendar mislim, da sedaj lahko naredimo korak naprej in dobro je tudi to, da imamo v direktivi določene določbe glede varstva podatkov. Vendar sedaj gre za vprašanje izvrševanja. Še osem držav mora prenesti to direktivo. In torej videli bomo, kako bo potekalo izvrševanje te direktive. Pregled je predviden za leto 2016. Torej, v Evropi se cestna varnost izboljšuje, vendar Zaenkrat situacija še ni zelo dobra, vendar pa se situacija zboljšuje in to me veseli. Sedaj pa gospod Lundgren, minuto in pol, izvolite. Tak vodet, fru Talman. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Ta pravila moramo pojasniti, saj vse skupaj na cesti zelo slabo deluje na osnovi lastnih izkušenj, tako v svoji državi kot v drugih državah, lahko povem, da nekateri menijo, da lahko uidejo kakršnikoli finančni kazni, ki jim jo naloži jo policijski organi. In nimamo nobenega enotnega sistema, s katerim bi izvali ta pravila. Zato je bistvenega pomena, da nekaj storimo na tem področju. V poročilu so številni dobri vidiki. Zelo pomembno bi bilo tudi to, da vzpostavimo ustrezen nadzor za voznike, prav tako so pomembni cestni pregledi, vendar morajo biti ti ukrepi tudi sorazmerni. To je zelo dobra pobuda in zato moramo podpreti dobro delo, ki ga izvaja policijski organi pri izvajanju teh pregledov. Kazni je treba plačati na mestu samem, sicer bodo nekateri vedno ušli nadzorom. Za nekatera špediterska podjetja, mislim, da ni nobenega razloga za to, da ne bi vozniki prejeli tudi kreditnih kartic, s katerimi bi lahko plačali takšne kazni. Zelo pomembno je, da poskrbimo tudi za to. Enako velja tudi za lažna vozniška dovoljenja. Dan danes se zdi, da je mogoče ta dovoljenja nakup, kupiti tudi na spletu, pa tudi specializirana dovoljenja za opravljanje vozniškega poklica potrebujemo več rešitev izven okvira tega predloga, je pa to dober korak v pravo smer. Zdaj pa še gospa Godem, minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ta direktiva se je ponovno pojavila na plenarnem zasedanju. Gre za preganjanje tistih avtomobilistov oziroma voznikov, ki se želijo izogniti tem sankcijam. Moramo nadzirati to situacijo in to je edini način, da se borimo proti temu? Zakaj nimamo nekakšnih združenj, s katerimi bi zaščitili tudi voznike, tako kot imamo druga združenja za druge sektore? Veliko bi lahko povedali o tem. O tem smo že govorili. Seveda bo vse zelo drago in eh, tudi radere k temu veliko doprinese. Potem pa še boje proti tistim, ki uporabljajo ukradena vozila, o tem ni nobenega govora. Ali res meniti, da bo nek eh, čečenski voznik, ki je nekoga ubil in na to ugrabil vozilo, kot je bilo to maja lani. Da, da je lahko, se vam zdi dopustno, da je lahko ušel takemu nadzoru. Mislim, da se moramo boriti tudi proti tej praksi zahtevamo torej nekoliko več prožnosti tudi za običajne voznike, vendar pa nično tolerantnost za tiste, ki so res storilci hudih kaznjivih dejanj. Mr. Van de Kamp, two minutes. Gospod Van de Kamp, dve minuti. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Dovolite mi, da se najprej zahvalim poročevalki politične skupine SD. Cestno prometno varnost v Evropi je zelo pomembno vprašanje. To je omenil že gospod Van Dalen. 25 tisoč ljudi umre na cestah vsako leto v Evropi in to je res grozovita številka. Zato moramo storiti vse, kar je v naših močeh, da bomo to pojavnost čim bolj omejili, kar se da hitro. V naši politični skupini menimo, da je zelo dobro, da bomo lahko zaključili z obravnavo tega doseja danes in to z zelo jasnim glasovanjem za ta predlog. Ko se bomo ponovno pogovarjali o čezmejnih prekrških, bo gotovo nastala nova problematika. Očitno nekateri vedno omenijo, da lahko videjo kaznovanosti zaradi prekrškov v drugih državah. No, do tega ne more več prihajati. Varnost je najpomembnejša. Veliko smo povedali o postopku, preveč je bilo pravosodne pedantnosti tudi med institucijami, vse skupaj traže predolgo. Glavni prometni prekrški so seveda najpomembnejši. Kaj pa drugi? Naprimer, na nizozemskem, Belgiji in Nemčiji se izmenjuje največ podatkov trenutno glede prometnih prekrškov. Potem pa še izvrševanje, oziroma naj to povem nekoliko drugače. Najprej vprašanje izvajanja, potem pa samo izvrševanje, kot eh, so omenili že nekateri kolegi. Ali imamo na voljo tudi ustrezne informacijske platforme v vseh državah članicah za izvajanje tega sistema? Veliko napak se je pojavljalo ravno zaradi računalniških sistemov. Dobro je, da se bodo zdaj Združeno kraljestvo Irska in Danska odeležile tega sistema enako vredno. Zdaj pa še gospa Anderson, dve minuti. Lepo pozdravljam te ukrepe in prav tako pozdravljam podporo, ki je izrazila naša komisarka glede tega vprašanja. To je gotovo zakonodajni akt, ki je vezan na cestno varnost. Gre za dobro upravljanje in ne gre za nekakšno obremenjujoče, ne pravilno urejanje. Vse to so zelo resna kazniva dejanja ali pa prekrški. In če posebej mislimo, da je hitrost glavni dejavnik pri večini nesreč, skoraj v eni tretjini teh eh, smrtno nevarnih trkov. Prav tako je pre velika hitrost odgovorna tudi za veliko drugih eh, nesreč, do katerih prihaja. To moramo nadzorovati. Pri nas vem, da tega predloga niso vsi sprejeli odprtih rok in zato danes vse pozivam, da spremenijo svoje, stališč, svoje stališče in skušajo to izvajati hitreje, kot so dejali. Potem pa še glede teh številk. Obstajajo zelo skrajni primeri glede tega, kako je vse skupaj delovalo v preteklosti. V Londonu, naprimer, nekateri dvakrat prekoračijo dovoljeno hitrost in Enako situacijo najdemo tudi v Franciji. 500 tisoč posameznikov, ki imajo registracijo Združenega kraljestva, ne plačajo nobene kazni zaradi prekomerne hitrosti v Franciji, naprimer. In eh, to seveda deluje v obe smeri po celotni Evropski uniji. S tem moramo podariti tudi potrebo potem, da okrepimo ukrepe za cestno prometno varnost in dosegamo tudi cilje na tem področju, ki jih moramo doseči tudi do leta 2020. Še posebej moramo zagotoviti tudi da se bomo zavzemali za pogojevanost pri cestno-prometnem področju. Ne bi smeli financirati projektov za urbano mobilnost ali pa promet, če cestno-prometna varnost ne bo med glavnimi prioritetami. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Lopez, imate modri kartonček za gospod Anderson. gospod Rope. Boste sprejeli ta kartonček, gospod Anderson, potem izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Brez dvoma bo izmenjava informacij nekaj, kar bo pomagalo zmanjšati število prekrškov. Me pa zanima naslednje. Kako je za zavezujoča? Zavezujočim ukrepom glede vožnje avtomobilov na levi ali na desni strani. Kako naj ne bi to vplivalo na zakonodajo, saj je tudi infrastruktura prilagojena tem različnim sistemom? Gospa Anderson, izvolite. No, to je zanimiv komentar oziroma vprašanje. Vprašanje, ki ga podrobno obravnavamo pri nas in prav gotovo tudi drugot. Poskrbeti moramo za to, da kadar vzpostavljamo infrastrukturo in pa nekatere cestnoprometne ukrepe. Razrešimo tudi vprašanje glede vožnje po levi ali desni strani. Še posebej je treba učinkovito opozarjati na to voznike pri prečkanju meja. To seveda velja za obe strani, tako glede prometa proti Združenemu kraljestvu, kot tudi proti stari celini. To je nekaj zanimivega in vsega tega se moramo zavedati vsaj vsi, ki delamo na področju cestnoprometne varnosti. Hvala. Najlepša hvala, da, dobro, razumem. Zdaj pa gospod Zlotovski, minuto in pol imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Na teritoriju Evropske unije treba še posebej spoštovati načelo prostega gibanja, vendar pa moramo omejiti tudi privilegije tiste, ki krožijo po celotni Evropski uniji. Ti morajo biti odgovorni za svoje prekrške. In države članice morajo sprejeti poenotene ukrepe, s katerimi se bomo lahko borili proti takšnim prekrškom. In to, da se ne razkrije, naprimer, domačega naslova, tistega, ki izgreši prekršek, to je nespremljivo. Uh, Na Poljskem je zelo veliko smrtnih nesreč na cestah in z usklajevanjem teh določb bomo res naredili pomemben korak v pravo smer. Precejšnji delež nesreč na Poljskem zagrešijo tudi tuji vozniki, vozniki iz Evropske unije. Vsaka nesreča je seveda lahko tragična in ta možnost, da lahko učinkovito kaznujemo tiste, ki so za to odgovorni, je zelo dobra. Obena moramo podariti tudi to, da Irska, Danska in Združeno kraljestvo, ki so bile do zdaj izključene iz tega sistema, se nam zdaj pridružujejo in to je prav gotovo dodaten odraz tega, da v ta sistem vključimo celotno Evropo in veseli me, da so številne države članice že začele izvajati te določbe v praksi. Še nekaj zaključnih besed. Dovolite mi, da vas upozorim tudi na dejstvo, da bi bilo koristno razširiti te določbe tudi na sosedne države. Rike, dve minuti. Spoštovana gospa komisarka, gospod predsedujoče, spoštovani kolegi, toplo pozdravljam tudi pregled direktive, ki naj bi jo sprejeli vse države članice. Obeno pozdravljam delo Alessandra. Ta, to besedilo pomeni predvsej še napredek v Evropi, ki bo prispevala k krepitvi splošne ravni varnosti na cestah. V Franciji imamo 21 odstotkov prehitre vožnje, potem tudi vožnje čez rdečo, ki se nekako opredelijo na našem teritoriju in vozniki pogosto uvidejo tem prekrškom nekaznovani. Moramo zagotoviti enako obravnavo vseh, ki so odgovorni za te prekrške. To bi bil lahko prvi korak v smer boljše vozniške kulture po celotni Evropske unije. Kljub temu to besedilo vozi k nekaterim dodatnim vprašanjem. Kaj se bo zgodilo v situaciji, ko nekdo ne bo hotel plačati kazni, kako bomo zagotovili učinkovitost sankcij in kako bomo zagotovili sodelovanje med pravosodnimi organi v državah članicah? Mislim, da je bilo seveda dobro pregledati to zakonodajo z leta 2007 in to je treba čim prej sprejeti. Gospa Simor, minuto in pol imate. Najlepša hvala, predsedujoča. Ta zakonodajni akt kaže na pomankljivosti v Evropski uniji, saj ustvarjamo prekrivno zakonodajo glede nečesa, kar enostavno ne deluje. Leta po začetku izvajanja primske direktive večina držav članic še vedno ne more izmenjevati določenih podatkov iz treh kategorij informacij, ko gre za čez mejno izmenjavo informacij. In to jasno dokazuje, da ta zakonodaja enostavno ni izvedljiva. Moramo slediti tistim voznikom, ki kršijo cestno prometna pravila, vendar pa ni mogoče skrnjevati podatkov, ki bi jih lahko potem učinkovito tudi izmenjevali. Le, če bi za to poskrbeli, bi lahko posameznike ustavljali na naših mejah in jih tudi obravnavali ustrezno. Potem pa še izdatki za standardizacijo čezmejne tehnologije. No, ti izdatki so res previsoki. Prav tako obstajajo določene jezikovne ovire med državami članicami, zaradi česar sistem ne more učinkovito delovati. To poročilo vodi k večjim težavam, kot pa rešitvam. Gospod Robert Godwell, britanski minister za promete, je dejal, da je izmenjava informacij preko meja glede kazenskih točk neprimerna. In zanimivo bi bilo videti, ali se bo njegova politična skupina poslancev strinjala s tem, da zato morajo poskrbeti posamične države članice. Očitno so ravno poslanci Juki pa tisti, ki želijo zaščititi interese Združene kraljestva, ne pa tisti, ki uh, ščitijo nekako mešane interese. Gospod Karti, imate modro kartico za gospod Simor. Gospod Simor, sprejemate? ta modri kartonček. Izvolite. Spoštovani, vaši argumenti bi bili smiselni, če ne bilo tako, da ima vaš lastna država pristojnost na Irskem, ki zajema 150 lokalnih cest, na katerih je nemogoče izvajati kakršnokoli čezmejno kontrolo ali se ne bi strinjali s tem, da bi potrebujemo nekakšen sistem, ki bo omogočal voznikom, da bodo prečkali meje in obenem upoštevali tudi cestno prometna pravila. Gospa Simer, vaš odgovor. Da, prav gotovo bi morali vzpostaviti ustrezen sistem, vendar pa bi morali ta sistem določiti v okviru lastnih pristojnosti, ne pa, da nam to narekuje Evropska unija. gospod Majer, minuta in pol. Hvala. Varnost na naših cestah je nekaj, kar nam je zelo pomembno in to izhaja iz vsakega prispevka, ki smo ga slišali. Vidimo pa, da vladajo tukaj razlike. Danes govorimo o tem problemu in Avstrija je še zlasti prizadeta zaradi tega, ker je veliko prometa, ki gre iz vzhoda proti zahodu. Zato menimo, da bi tak mehanizem kazalo pozdraviti. Pri nas vidimo, da je 2,5 milijona kazni od skupaj 4 milijonov takih, ki jih dajo tujim voznikom. Zelo pomembno pa je izvajanje eh, te direktive. To vsi vemo. Vemo, da nekatere države članice še vedno niso mm, začele izvajati niti prejšnje direktive. Italija, Grčija. Po drugi strani pa se pojavlja vprašanje, ali so vse države pripravljene začeti zakonodajo izvajati. Gre za vprašanje administracije. O tem smo že slišali v nekaterih državah. Kljub temu pa mora obveljati, da pravila veljajo za vse vse države članice torej morajo izvajati zakonodajo, kajti v končni fazi bodo korist imeli vsi državljani. Hvala lepa. Gospod Koh, dve minuti. Spoštovana gospa komisarka, kolegice in kolegi, to poročilo je izjemno pomembno za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. In s tem se strinja večina. Še vedno umira na evropskih cestah veliko preveč ljudi in veliko preveč je težko ranjenih. Vsi poznamo razloge, to je prekoračitev hitrosti, potem vožnja pod vplivom alkohola in drog in drog to, da voznik prevozi rdečo luč. In danes govorimo ravno o tem, ne glede na to, kje se prekrški storijo, morajo biti kaznovani, ne glede na to, kje je registrirano vozilo, s katerim se zgodijo taka dejanja. Enostavno ne moremo dopustiti, da bodo kazniva dejanja ostala nekaznovana. Zato je potrebno vzpostaviti mrežo za izmenjavo podatkov. Tako bo omogočena izmenjava podatkov o registraciji vozila. Eden od predpogojev, ki bo omogočil kaznovanje in ravno zaradi tega bo možno kaznovati taka dejanja. Maja 2014 je sodišče izdalo tudi sodbo, ki me pomirja, zdaj ni več nobenih izjem za Dansko, Irsko in Združeno kraljestvo. In zdaj se nihče več ne more otepati eh, prevzemanja evropske zakonodaje. Varna mobilnost za državljanke in državljane je nekaj, kar je postalo po mojem mnenju temeljna človekova pravica. Še zdaleč nismo na cilju ko bi lahko dosegli ničelno toleranco. Dolga pot je še pred nami. Hvala. Gospode Monta, minuta in pol. Grazie, predsednik. Hvala, gospa predsedujoča. Predlog, ki je pred nami, povzema direktivo 82 skozi 2001. Videli smo, da je Evropsko sodišče odločilo, da je bila podlaga za njo napačna vendar pa moramo izboljšati izmenjavo podatkov na področju cestne varnosti, recimo eh, za kaznovanje vožnje pod vplivom alkohola, prehitre hitrosti in tako dalje. Zato želimo, da bodo v državljani imeli enake pravice posod. Cestna varnost pa je možna samo, če so pravila enaka in če jih spoštujejo vsi. Zato potrebujemo enako obravnavo evropskih državljanov, ki so kaznovani. Ne glede na registarsko tablico, morajo vsi evropski državljani um, občutiti enake posledice. Vemo, da imajo vse države veliko turistov iz drugih držav. Zato je nujno, da se izmenjujejo podatki, s tem se poveča nevarnost, ampak tudi pravice potrošnikov. Konec je obdobja nekaznovanosti in zdi se mi, da bi nadaljni korak lahko bil ta, da bi ne samo izmenjevali informacije, ampak da bi predvideli tudi možnost, da bi sankcije neposredno izvajali. Torej bi tudi v tem smislu kazalo direktivo ponovno pregledati. Danes prihaja do spremembe pravne podlage, to je formalni korak, ampak mislim, da je pomembno tudi, da državljani postanejo bolj dovzetni in da bolje razume, kako pomembna je važna za življenje ljudi. Gospa Majsner, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vidimo, da je doma treba plačevati kazni, v tujini pa lahko narediš karkoli. Ampak gre za kazniva dejanja, ki ogrožajo druge ljudi, zato to ne sme obveljati. Poskrbeli smo že za varnost v prometu na ta način, da smo poskrbeli za inšpekcije, za kontrolo nad vozili. Zdaj pa moramo omogočiti, da bomo grešnike za volanom lahko kaznovali tudi v drugih državah. Zato se mi zdi, da je prav, da lahko države posredujejo podatke o storilcih takih dejanj. Vsi si želimo mobilnost, vendar pa mora mobilnost slediti poštenim načelom enakosti. In zato se mi zdi, da je prav, da bomo tudi pravno prilagodili podlago, da bo v vseh državah veljalo enako. Želimo si mobilnost, nočemo pa več nobenih odpustkov za tiste, ki povzročajo eh, kazniva dejanja in prekrške v tujini in zato podpiramo komisijo in države članice pri izvajanju zakonodaje. Gospod Golniš, minuto in pol. Merci, merci, madame la presidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ne moram se izogniti temu, da pri vašem delu ne bi citiral tudi gospoda Boaluja, znanega francoskega pesnika. Uh, v angleščino bi lahko to prevedli piti vodo, torej drink water, v španščino bebe agua in tako dalje. Evropsko sodišče ponovno pregleduje to direktivo in sicer je najprej to zavrnilo na osnovi napačne pravne podlage. Naj bi šlo za učinkovito preganjanje najhujših prekrškov in seveda to lahko podpremo, vendar opažam, da med temi prekrški imamo tudi dejstvo, da se nekdo ne, nekče, nekdo ne pripne z varnostnim pasom, seveda se s tem ogrozi tudi varnost voznika, ki je nemaren, vendar pa obenem ne nujno ogroža življenje drugih. Obenem imamo tudi številne druge prekrške, ki so hudi prekrški, vendar pa jih ni v tej direktivi. S tem ničesar ne bomo spremenili. In eh, to je podobno tem kritikam, ki smo jih izrazili glede tega že pred štirimi leti v V Luksemburgu smo podpisali tudi primski sporazum. To naj bi prenesli tudi v luksemburško zakonodajo. Vendar pa opažamo, da prihaja do določenih pravnih vrzeljih tudi pri nadzoru stopnje alkoholiziranosti. Če naj bi nadzorovali učinkovite vrzelje, Eh, učinkovito prekrške, potem smo za, če pa gre tukaj le za preganjanje voznikov nasploh, tega ne moremo podpreti. Hvala. Gospa Klun, minuto in pol. Hvala. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo pravno podlago in poskrbimo, da ni vrzeli, tako da lahko ljudje ubežijo kazni v neki tuji jurisdikciji. Mnoga leta je veljalo, da si lahko v tujini povzročil eh, in storil prometni prekršek in ostal nekaznovan. To se bo zdaj spremenilo. Sama sem članica odbora za promet in, in gospe Ajala Sender in Đorđo Bahu želim čestitati za opravljeno delo. Po oceni učinka vidimo, da bodo ti novi predlogi pomenili 350 do 400 smrti manj na cestah. Nihče ne more zanikati take statistike in to dejstvo je zelo pomembno, da niti ne omenjamo hudih poškodb. To bo torej rešilo življenja a tudi združilo Evropo pri reševanju življenj, zato da bomo še bolj povezana Evropa. Ne moremo imeti enega zakona za domače voznike in drugega za tiste, ki kršijo zakon. Prometni prekrški so najpogostejši, omenjeni so bili varnostni pasovi in zagotoviti moramo, da bodo starši poskrbeli za otroke, da bodo ti privezani in da imajo ustrezno opremo. Veliko smo napredovali in vem, gospa komisarka, da je ena vaših prioritet, da zmanjšate eh, število smrti. Eh, leta 90 je bilo 76 tisoč smrti, lani le še 26 tisoč. Veseli me, gospa komisarka, da bomo delali skupaj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 E, pani przewodnicząca pani komisarz! problem bezdomności. že dolgo časa zaznavamo problem tega da nekateri vizniki v tujini ostajajo nekaznovani tudi državljani so nezadovoljni s takim stanjem zdaj imamo pred seboj zakonodajo Evropske unije, ki se nanaša na varnost v cestnem prometu. Analiza komisije kaže, da je delež eh, tujih prekrškarjev višji kot domačih, zlasti ko gre za prekoračitev hitrosti. Samo lani je na evropskih cestah umrlo 20 tisoč ljudi. Vsem skupaj nam mora biti jasno, da žal preventivni ukrepi ne delujejo dovolj dobro, zlasti ne takrat, ko imajo udeleženci v prometu občutek, da jim bo uspelo, da jo odnesejo brez kazni. Imamo primere, ko vidimo, da vozniki potujejo skozi več držav EU in več kot desetkrat kršijo pravila v posamezni državi. Zato pozdravljam to direktivo in menim, da bomo na ta način lahko izboljšali izmenjavo informacij. Prav tako se bomo zoperstavili nekaznovanosti in dosegli enakost vseh voznikov, ne glede na njihovo državljanstvo. Gospa Šujca. Gospa komisarka, tudi sama se želim vključiti v to razpravo in podpreti to direktivo. Želim se zahvaliti gospe poročevalki Sender, kajti resnično po eni strani si prizadevamo za demografsko rast, govorimo o tem, kako je treba ukrepati za zaposlovanje, po drugi strani pa vidimo, da vsako leto 20 tisoč ljudi izgubi življenje na evropskih cestah. To je nedopustno in k malu mora postati preteklost, da je nekdo lahko na dopustu v eni državi in ko se vrne domov, jo odnese nekaznovano, ker se enostavno ne opredeli storilca. Mislim, da je prav, da se 28 sistemov poenoti, upam, da tudi Združeno kraljestvo Danska in Irska in da bomo vsi skupaj eh, poenotili naše sisteme. Ta direktiva bi do leta 2020 lahko dosegla, da bomo na naših cestah imeli 50 odstotkov manj žrtev, kar se mi v vsakem primeru vredno podpore. Vidimo pa, da je sodelovanje med eh, parlamentom in komisijo dobra, vendar potrebujemo še sodelovanje med državami članicami. To pa je tisto, k čemu težimo ne samo pri cestnoprometni varnosti, ampak tudi drugot. To je pravzaprav osnova evropske ideje. Vendar ukrepi in sankcije sami ne bodo pomagali. Potrebujemo boljše ceste, boljšo infrastrukturo, boljše avtomobile in seveda. Potem bodo tudi ti ukrepi skupaj z vsem ostalim dosegli, da se izboljša varnost na cestah. V vsakem primeru pa državne meje niso več ovira, to želite sporočiti in hvala vam, gospa Bulj, za to sporočilo. Hvala lepa, prehajamo na postopek eh, pritegni pozornost predsedujočega, gospa Cabardal. Datelor personale, schimbul transfrontalier de informații. Hvala. Govorimo o izmenjavi podatkov. To gre dlje od zgolj policijskega sodelovanja. To pomeni veliko več. To je prioriteta Evropskega parlamenta. Ta osnutek direktive nas eh, popelje še korak naprej pri omejevanju števila žrtev do leta 2020 naj bi zmanjšali eh, število žrtev na pol. S tem pa bomo tudi uresničili žele državljanov, ki so nas poslali sem v Evropski parlament. Seveda je treba izboljšati tudi infrastrukturo. Evropska unija je bila ustanovljena na temelju svobode. In ravno zato moramo zagotoviti ne le osebo in svobodno gibanje oseb, zagotoviti moramo tudi komunikacijo o storilcih, o prekrškarjih preko meja. Hvala lepa. Varnost v cestnem prometu je še zlasti pomembna, ker je so odvisna in povezana z življenjem. Zato je tudi izmenjava informacij o prometnih prekrških zelo pomembna. Tudi študije kažejo, da je število tistih tujcev, ki povzročajo prekrške in kazniva dejanja, da je to število, više, ko so v tujini, kot ko so doma. In dejansko je potrebno zmanjšati število prekrškov in kaznivih dejanj, ki jih storijo vozila s tujimi registracijami. Potrebujemo ukrepe, kot jih predvideva ta direktiva, zato, da bodo ti neodgovorni vozniki prijeti, da se ne bodo mogli več anonimno skrivati. In ravno zato moramo ukrepati in ne sme se več dogajati, da imamo toliko žrtev zaradi uh, prometnih prekrškov. Poštovana poverenice. Gospa komisarka, želim vas podpreti in se zahvaliti poročevalki drugi so povedali že marsikaj. Sam bi dodal še vprašanje odnosa z državami kandidatkami in potencijalnimi kandidatkami ter Švico. Vem, da želite zdaj združiti, poenotiti 28 držav, bi pa rače zlasti povdaril, da je zelo pomembno, da skušamo začeti pogovore tudi s Švico, Srbijo ter Bosno in Hercegovino, ker so to vsekakor tranzitne države. V Lucerni so me dvakrat eh, slikali, ker sem vozil prehitro, s tem se sicer ne hvalim, ampak nikoli nisem plačal kazni. Skratka, želim povedati, da moramo vključiti tudi te države, zlasti države na Balkanu, ki so pogosto tranzitne. Mnogi državljani EU iz Bolgarije, Romunije prečkajo te balkanske države, zato pričakujem, da bomo vključili tudi te države. Gospod Vegas. Vegas. Eh, Hvala. Mislim, da gre tu predvsem za zmedo o pravni podlagi. Je pa vsekakor pomembno, da smo situacijo popravili. Pomembno je, da vključimo nova dejanja in tudi nova jamstva glede varstva podatkov. Mislim, da moramo prenehati nekaznovanost nekaterih. Seveda pa čudežov ne bo. Prometne nesreče so odvisne še od drugih dejavnikov, recimo naložba v nova vozila in novo infrastrukturo. Zato nas zelo skrbi, da pri izgradnji javne infrastrukture v Evropi prevladujejo javno-zasebna partnerstva. Vidimo, da se pobirajo cestnine za ceste,

Hvala, gospod predsedujoča. Evropski parlament se danes srečuje s pomembno odgovornostjo, da sprejme novo direktivo glede izmenjave informacij na področju cestnega prometa in to še pred 6. majem leta 2015, zato da ne nastane pravna vrzel. Direktiva je že pokazala svoj potencial. Od novembra 2013 se je število prekrškov, ki se danes zavedajo, da bodo lahko kaznovani zaradi tega novega mehanizma, in število je dejansko padlo. Vendar pa ugotavljamo, da. Potrebujemo pravno gotovost, ne glede na to, da je Evropska unija na pravi poti, da bi dosegli 50 odstotno zmanjšanje števila žrtev do leta 2020, pa vidimo, da je gospodarska kriza prinesla situacijo, ko je več žrtev tudi zato, ker nismo dovolj ulagali v infrastrukturo in vozila. Želimo, da ne bo nobene diskriminacije pri kaznovanju prekrškov v cestnem prometu. To mora biti prioriteta. Pozvati moramo tudi komisijo in države članice naj sodelujejo z večjo izmenjavo informacij in s pripravo skupnih poročil o cestnoprometni varnosti. In sedaj eh, gospa komisarka Bulc. Uh, spoštovana predsedujoča poslanke in poslanci pozdravljam to razpravo in veseli me da smo skupaj enako ambiciozni pri tem načrtu za varnost v prometu. vsem lahko potrdim za vse nas vsaka žrtev v prometu je preveč. torej naj uh, se odzovem na nekatere Eh, pomisleke ki sem jih slišala v tej razpravi. Kot prvo, čisto na kratko, osebni podatki se obravnavajo zelo uh, z občutkom in druge uh, države članice smejo do teh podatkov le za posebne postopke, torej uh, zagotavljajo se temeljne pravice do zasebnosti. Ampak potem pa še vaša zaskrbljenost, s katero se strinjam, uh, to je sedaj le prvi korak in pravo delo je šele pred nami. Komisija se bo osredotočila na izvajanje pripravila bo poročilo za parlament in svet ter ocenila uporabo direktive ter njen prispevek k varnosti v prometu. To bo do leta 2016. Ta ocena bo priložnost, da globje preučimo to problematiko, kot ste nekateri nas tudi pozivali. Ugotovili bomo, ali je res potreba uh, po uh, skupnih standardih za. Eh, posebne opremo na cestah, dodatne ograje, usklajanje eh, prometnih pravil ali pa celo kriteriji eh, spremljanja v primeru neplačila kazni za prometne prekrške. To vemo, da je problematično, ampak videli bomo, kaj kšen je trenutni pristop. Mogoče se bo izkazalo, da je to dovolj uh, odvračilen pristop in da se ljudje začenjajo pri vožnji drugače obnašati. Če ne, vam zagotavljam, da bo komisija seveda predlagala dodatne uh, ukrepe, kot sem jih ravno kar opredelila. 22 držav članic je preneslo direktivo v svojo nacionalno zakonodajo. Še šest jih mora storiti enako. Z njimi bomo zelo tesno sodelovali, zato da nadaljujejo z potrebnimi koraki. Torej, prosim na koncu, bi vam se rada zahvalila še enkrat za res eh, dobro sodelovanje in res se eh, veselim našega skupnega nadaljnega dela v prihodnje pri teh temah, o katerih sem danes govorila. In seveda eh, hvala za vašo podporo in eh, jutrišnji dober izid glasovanja. Najlepše hvala. Hvala lepa, eh, gospa komisarka in sedaj poročevalka, gospa Sender. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospa komisarka Bulc. Um, zahvaljujem se vsem kolegom za njihove pripombe in eh, to, da so povdarili, da je treba dopolniti to besedilo, to direktivo. Že nekaj časa se ukvarjamo z vprašanjem eh, varnosti v cestnem prometu. Če bomo si nehali tukaj prizadevati, bomo hitro začeli nazadovati na tem področju. Številni ste povdarili, da v nekaterih državah članicah eh, še vedno narašča števile, število žrtev v cestnem prometu zato ker je eh, tudi vedno več pešcev, vedno več kolesarjev, vedno več je prometa. Ehm, zastavili smo si cilj, da bomo do leta 2020 prepolovili število ranjenih v prometnih nesrečah in mrtvih. Um, strokovnjaki pravijo, da se bomo lahko, na ta način lahko izognili 300 tisočim ali pa 400 tisočim mrtvim na naših cestah na leto. Govorimo o enem velikem letalu na leto, enakem številu ljudi in e, da spoh ob tem ne omenjam e, družin teh žrtev in pa reševalnih služb, ki so obupane zato, ker niso se mogli izogniti smrtim v prometnih nesrečah. Um, Če bomo ta predlog okrepili, še, opremili še z um, um, revizijo direktive o, o čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, potem uh, se bodo lahko državljani Evropske unije um, gibali po naših cestah in avtocestah in se ob tem občutili varnost, varne gospa poročevalka kolegice in kolegi hvala za to razpravo čestitam vam gre za pomembno sodelovanje to pomeni več varnosti na cestah pa ne pozabimo tudi na reševanje življenj s tem zaključujem razpravo in eh, glasovali bomo o vašem poročilu jutri sedaj eh, se zahvaljujem tudi gospe komisarki Pozdravljam podpredsednico komisije, gospod Mogherini.